ta imenovanja bodo štela za sprejeta, če ne bo prijetih pripomb k temu. Potem pa še to. V skladu z drugim ostavkom pravila 152 in v skladu z dogovorom s političnimi skupinami vam predlagam naslednjo spremembo na dnevnem redu za sredo. Razprava o ustem vprašanju o nadaljevanju dela na rezoluciji z 11. februarja 2015 o poročilu Senata Združenih držav Amerike o uporabi mučenja strani CIE se preloži na zasedanje in sicer na delno zasedanje v juniju, ker jutri zvečer ne bodo mogli vsi prisostovati zasedanju, ker morajo prej oditi. Ali kdo ugovarja te spremembi? Če ne, potem štejemo to spremembo za sprejeto. Sedaj gremo pa na glasovanje. Prvo vprašanje, prvo glasovanje se je naša na poročilo gospe Hautra, zaščita proti.